Bratislave. To je spet ne mogoč napad na svobodo eh, tiska, napad na demokracijo in ta umor se je zgodil po nekaj, mes nekaj mesecih po tragičnem umoru Dafne Karvane Galicijo, novinarke na Malti. Gospod Kručak je svojo, svoj poklic izvajal z veliko strastjo. V kratki in obetavni Eh, karieri je, opak, je poročal predvsem o davčnih utajah in o suspektnih, o domljivih finančnih eh, transakcijah. In ni se bal pri tem nikogar. Policija je eh, rekla, da je bil skoraj 100 odstotno umorjen, zato da ne bi naprej izvajal svojih preiskav. Želim v imenu parlamenta povedati, da je dožnost nas vsih, da nadaljujemo boj za resnico. Ne more biti tako, da umorijo v Evropski uniji novinarja zato, ker izvaja svoj poklic. Tako kot moramo obsoditi vse, ki ustrahujejo novinarji povsod po svetu. Če ne moremo zagotoviti svobode tiska in svobodno izvajanje novinarskega dela v Evropi, torej eh, računam na slovatske organe, da bodo storili vse, da bomo prišli resnici do dna. In pri tem pozivam tudi k mednarodnemu sodelovanju med policijami. V imenu Evropskega parlamenta želim povedati, da tako kot za Dafne Galicijo ne bomo prenehali opozarjati na to, da bodo vsi eh, ki so storili ta umor, prišli eh, tudi pred um, sodišče in se morali tam zagovarjati. In prosim za minuto molka. purtroppo v prejšnjem tednu je bilo žal veliko negativnih novic. Boko Haram je ponovno napadel eh, šolo na severozhodu Nigerije, več kot sto punc deklic je izginilo. Eh, gre za ugrabitev, kar spominja na dijakinje, ki so bile ugrabljene 2014 v Čiboku. Evropski parlament ostro obsoja ta napad in eh, poziva k izpustitvi teh deklic. Vsak otrok mora imeti pravico, da obiskuje šolo v varnem in svobodnem okolju. Predsednik Boare je to označil kot eh, nacionalno dramo. To je pravzaprav eh, humanitarna katastrofa svetovnega obsega in ta tragični dogodek eh, nas mora privesti k temu, da bomo bojaško, finančno in na drugih ravnih se še bolj odločno borili skupaj z afriškimi partnerji proti terorizmu. Devo informare di un... In moram vas ob... Um, gospa Skakiller je pred nekaj tedni imela v Bolgariji um, nesrečo. Um, minister Simenov je uh, zahteval, da se jo izžene iz države, zato ker je sodelovala pri um, protest, protestih proti gradni infrastruktur v nekem nacionalnem parku. Um, Eh, izjave gospoda Simonova niso stališče vlade, to mi je bilo zagotovljeno in ta incident je bil s tem tudi rešen. Svoboda izraziti svoje mnenje je temeljna pravica za vsakega državljana Evropske unije. Še posebej, eh, tako kot eh, je to gospa poslanka Keller zastopa prebivalstvo, to je temelj naše demokracije in vsebuje tudi pravico, da se z nekom ne strinjaš. In da iz, to izraziš in tudi s protestom. Hvala bolgarski vladi za to, da so se takoj eh, distancirali od teh izjav in v prihodnosti upam, da se take epizode ne bodo ponovile. Kaj ste dejali zdaj? Kaj se tam zadaj dogaja? Gospod predsednik, zelo um, cenim vaše izjave, vendar žal mi je, da ta svoboda izražanja ni spoštovana tu v Evropskem parlamentu. Žal mi je, da je odbor za pravna vprašanja, um, da v um, pogosto vzame imuniteto tistim poslancem, ki izražajo manjšinsko mnenje. In moram reči, da je politično mnenje, um, da se politično mnenje um, ne sme preganjati. Um, danes smo v drugačni situaciji. Torej, tudi v tem Evropskem parlamentu se sankcionirajo poslanci, ne zaradi moten eh, dela v teh inštitucijah, temveč zaradi izjav, ki so jih podali. Um, in to je na vsak način v nasprotju uh, z parlamentarnim življenjem. Hvala, da ste mi dali možnost, da povem to svoje mnenje. Gospa Genče. Hvala, gospod predsedu, predsednik. Hvala, da ste opozorili na dekleta, ki so žrtve Boko Harama in želim pozvati parlament za boj proti terorizmu in investirati moramo v izobraževanje. Ta parlament se je zelo si je prizadival za boj proti Boko Haramu, za izpustitev teh deklet in ta poziv ne sme ostati prazen. Moramo investirati proti terorizmu z usposabljanjem in izobraževanjem. Hvala. No, um, začinja se razprava o ve, naslednjem večletnem okviru in parlament bo upošteval tudi take pomembne pobude, s katerimi moramo začeti v, na afriški celini. Gospod Kostaforo, gospod predsednik. Moja dožnost je, da v Evropskem parlamentu, kjer se zastopa mnenje, narodov, torej v parlamentu, kjer gre za obrambo človekovih pravic, pa moram nekaj kritizirati država, ki je tudi dr želi postati država članica Evropske unije. Država, ki vedno krši človekove pravice in načela pravne države, kjer se kršijo človekove pravice v državi, sami državi, kjer se napada Afrin in um, ki država, ki že 43 let zaseda državo članico Evropske unije in, um, in Turčija je začela s sondažnimi deli na suverennem območju Cipra na morju. In razen tega so s tem motili eh, tudi um, italijansko podjetje Eni pri svojem delu, kajti to, to podjetje je hotelo izvesti te sondaže na morskih tleh. In eh, Turčija je uporabila vojaško floto, šest vojaških ladi, eh, ki so ovirali eni, da eh, izvajajo svoje pravice in eh, Republika Cipr s tem tudi ne more izvajati svojih pravic eh, za te preiskave. Eh, Želim se zahvaliti za to, da je Evropski parlament takoj postal aktivn. Vendar mislim, da moramo Turčiji še enkrat jasno povedati. Ne gre, da se na ta način kršijo interesi države članice. Eh, gre tudi za interese celotne Evropske unije, gre za um, um, um, energetske vire. Eni zastopa evropske interese in Evropska unija jih mora ščititi. Turčija razume samo jezik sankcij. No, vsi moramo povedati Turčiji, da s taknim, takšnim piratskim delovanjem ne more biti članica carinske unije, ne more zahtevati liberalizacije eh, vizumov in ne more postati članica Evropske unije. Hvala. Il Parlamento ha sempre parlament je vidno povzdignil glas za obrambo neodvisnosti Cipra in za eh, spoštovanje pravic povsod. In to smo storili tudi napram Turčji državi kandidatki. Tudi sam sem osebno um, poklical predsednika Ciperske republike in mu izrazil solidarnost. Gospod Rodrigues. signor presidente signor commissario devido alla situazione che si vive in venezuela. želim povedati nekaj o najbolj oddaljenih regijah v evropi in sicer o madeiri. želim vedeti kakšne ukrepe lahko sprejme komisija, da pomaga tej majhni regiji, ki ima številne prisiljence in ki je trenutno v velikih težavah. Dovremmo chiederlo alla Commissione europea che già To je treba vprašati seveda komisijo, ki je že začela z strategijo za priseljevanje in tudi v prihodnem večletnem finančnem okviru. Um, bo vprašanje migracije beguncev, zakonito, nezakonito priseljevanje um, dobilo veliko pozornost. Sedaj nadaljujemo z zasedanjem, ki smo ga prekinili 4.